obveščam, da v skladu s predpisom 231 četrtim eh, odstavkom ni bilo prošnje za to, da bi glasovali o koregindumu. Eh, to je bilo eh, povedano včeraj o petih, torej koregindumu.